Sedaj smo že eh, razdelili zapisnik današnje eh, razprave. Sprašujem, ali eh, obstajajo kakšne pripombe. Če ne, bomo smatrali zapisnik potrjen. In sedaj bi dala besedo kolegu. Ki ima postopkovno vprašanje. Na začetku bi rad zastavil temeljno vprašanje glede postopka, ker gre za pomembno razpravo. Želim pa tudi dobiti ustrezen odgovor. Imam veliko razumevanje za aktiviste, ki so proti akti, vendar pa ne gre samo za to. Prosim, če bi lahko preverili, ali bi pri vseh točkah na dnevnem redu lahko zagotovili, da gostje, ki obiskujejo parlament, lahko tudi razdeljujejo brošure in lističe. Mislim, da moramo dobiti ustrezen odgovor, tako da bomo v prihodnje vedeli, kako naj se kot poslanci obnašamo oziroma tudi kako naj se obnašajo skupine, ki želijo kaj povedati na določeno temo. Ne pričakujem odgovora danes, vendar pa pričakujem ustrezen odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Upoštevali bomo to, kar ste povedali. V prvi odziv lahko povem, kar se tiče razdelitve eh, materijala izpred eh, naše dvorane. To se mi ne zdi sporno. To eh, ni v nasprotju z našim poslovnikom, ko gre za razdeljevanje takega materijala. Predsedstvo meni, da to ni problematično. Eh, upoštevam pa, da ste to izpostavili in bomo še naprej preverili. Sedaj pa je pred nami